razpravo, pripravimo resolucijo, da se o tem pogovorimo skupaj z gospo Ashton. Pogovoriti se je treba o tem, kakšno politiko Kitajska izvaja na kitajskem in o jezikovni politiki. Hvala. Na konferenci prevodničoncih. Ja. To mm, bomo predložili na konferenci predsednikov. Vi kot predsednik skupine, gospod Kombendik, lahko ta predlog predstavite na konferenci predsednikov. Najlepša hvala za pozornost. Sedaj gremo na prvo točko na dnevnem redu. Otvorite zasedanja, skupna razprava, poročilo Evropske centralne banke. Tukaj imamo dve poročili. Letno poročilo Evropske centralne banke gospoda Buhreda Balca in pa izjavo komisije o najnovejših dogodkih glede mednarodnih menjalnih tečajev. Gospe in gospodje, če zapuščate dvorano, prosim, da to storite čim prej. Seveda bi raje videl, da ostanete, ampak vseeno vas prosim, da nam date možnost, da razpravljamo o tej zelo pomembni zadevi čim prej in da dvorano zapustite hitro. Dear colleagues, Spoštovani kolegi, take your seats. prosim vas, da zasedete svoja mesta, da lahko začnemo z razpravo. Kolik Daniel Konbe kolega Daniel Kohn-Bendit in ostali kolegi, prosim, zaključite vašo privatno razpravo. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Naš poročevalec, kolega Burkhard Balc ima besedo. Izvolite. Ja. Herr Präsident. Gospod predsednik, dame in gospodje. Prav, kar so že prosili, da bi bilo mal miru in prosim, da se vsi tega držite. Spoštovane dame in gospodje, V tem poročilu smo ocenili delo Evropske centralne banke v letu 2009, se pravi v času, ko so gospodarski, finančni in politični ukrepi eh, bili podvrženi finan, eh, krizi. Eh, ta kriza se je razvijala in zajela tudi realno gospodarstvo. Eh, to vedno manj prihodkov od davkov, vse to je vodilo k vedno večjemu javnemu dolgu. Dodatni ukrepi za pospešitev gospodarstva so prav tako povečali dolgove. Ta vedno večji dolg je vse vlade v Evropi pripeljal do tega, da so eh, sprejeli eh, določene svežnje, ki so bili po mojem potrebni, včasih celo nujni, kajti eh, drugače bi bile omejeno možnost delovanja posamezne vlade. 2009 se je gospodarstvo malo opomoglo in 2010 pa smo priče tretjemu valu javnega dolga. Moja e, eh, občutek je, da nevarnost še ni mimo. Um, imeli smo irski primer in to nas je spomnilo na to, da je problem zadolževanja držav članic nekaj, kar še ni pojasneno. In strinjam se z gospodom Rompojem, da je, uh, ni jasno, ali smo že proti koncu krize. Moje poročilo se ukvarja z letom 2009 in tu bi morali reči, da je Evropska centralna banka dobro oziroma ustrezno reagirala na krizo krizo. V glavnem so bili ukrepi uspešni in eh, preprečili eh, propad finančnih inštitucij. Vendar ni eh, to vplivalo vedno pravilno na realno gospodarstvo in vsi ukrepi se niso mogli udejaniti. Ker je šlo pri tih ukrepih za nekaj posebnega, je bilo potrebno to zelo dobro načrtovati. Eh, problemi so v drugih državah tudi in eh, temeljni problemi eh, gospodarstva so se jasno pokazali. Mm, eh, mm, kršili so pravila pakta o eh, razvoju in stabilnosti. Potrebno je preprečiti kršitev tega. Pakta. Ta pakt je potrebno povečati, okrepiti in potrebno je vse bolj uravnovesiti. Gospodarske politike znotraj monetarne unije pa rešuje problem neuravnovešenja financ in potrebno je vnaprej natančno opredeliti mehanizme. Potrebno bo rešiti te probleme, da bi preprečili novo krizo. Skupno z pripravo pravil je potrebno krepiti evroobmočje. Centralna, Evropska centralna banka bo morala predstavljati pomemben vedik eh, v okviru novega Evropskega odbora za sistemska tveganja. Tudi v prihodnje mora svoje naloge imati resno. Jaz sem prepričan, da bo Evropska unija našla izhod iz te krize. Vendar moramo v naslednjih mesecih potegniti prave nauke. To je zame velik izziv in Evropska unija je v dosedanji zgodovini vedno dokazala, da se najbolj razvije takrat, kadar stoji pred velikimi izzivi. Ta kriza je tudi, tudi priložnost, ki bi jo morali izkoristiti. Ob koncu bi se hotel vsem poročevalcem v senci in drugim političnim skupinam za konsekrujuno sodelovanje zahvaliti. E, to je sicer samo po sebi umevno, vendar mislim, da je treba to posebej povdariti. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega, za ta uvodni govor. V Evropskem parlamentu pa pozdravljam tudi predsednika Evropske centralne banke, gospoda Jean-Claude Trišeja. Izvolite, beseda je vaša. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod poročevalec, gospod Valc, gospe in gospodje, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Veliko čast mi je, da vam skladno s pogodbo seveda predstavim letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2009. Leto je bilo kar nekoliko okrnjeno zaradi volitev v Evropski parlament. Na zadnje sem bil v parlamentu marca pred zadnjim letnim poročilom, ki smo ga predstavili, tako da se letos drugič pojavljam v Evropskem parlamentu. Najprej bi vam rad čestital za to, da ste podprli svojo resolucijo v zvezi s tem, da se v odborih Ekon redno pojavljam in da se skupaj z Evropsko centralno banko tudi tesneje povežete in tesneje z njo sodelujete. Zelo vesel sem tudi zato, ker je Evropski parlament letos pokazal ogromno odločenosti, moči in tudi zmožnosti za posredovanje in sodelovanje. Pokazali ste tudi, da ste zmožni preseči svoje lastne interese kratki pregled o finančno-političnih ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in gospodarske krize bi vam hotel sedaj dati. E, o krizi pa bom govoril tudi v, o položaju zadnjih 12 let in hotel bi opozoriti na najnujnejše izzive, ki so, ki bodo pred nami 2011. leta. Mention... Gospod predsednik, naj najprej omenim ukrepe, ki smo jih sprejeli v času krize. Leto 2009 je bilo leto polno izzivov tudi za monetarno politiko Evropske centralne banke. Leto se je začelo s hudo gospodarsko krizo na svetovni ravni, potem je prišlo še do finančne krize, kot veste, se je ta začela že leta 2008. Bili smo pod velikim pritiskom, ampak vseeno smo nadaljevali svojo politiko in še dodatno zniževali obrestne mere. In Vse to se je zgodilo v obdobju sedmih mesecev, od oktobra 2008 do maja 2009 smo za 325 točk znižali obrestno mezo, mero na en odstotek. Gospodinstva in podjetja so od takšnih finančnih pogojev imela največje koristi, zato smo leta 2009 tudi nadaljevali s to intenzivno kreditno podporo tudi bankam v evroobmočju. To smo storili zato, ker smo se želeli odzvati na nedelujoče finančne trge. Želeli smo vrniti verodostojne v trge, izboljšati stabilnost cen in vse to izključno s prejemanjem odločitev v zvezi z obrestnimi merami. Predvsem pa je pomembno to, da smo v bankah, ki delujejo v evroobmočju, sprejeli tudi ustrezne obrestne mere za ponovno financiranje. Seveda smo presegli zgolj pogled na tedensko delovanje bank, temveč smo si stvari dolgoročne ogledali. Vse skupaj smo razpotegnili na eno leto. Ta odločitev je bila zagotovo zelo pomembna. Kot je omenjeno že v vašem osnutku poročila o letnem poročilu Evropske centralne banke, je pomembno, da smo uspeli uravnotežiti trg. Kajti, če trga ne bi ponovno stabilizirali, bi bile posledice še toliko hujše. Uh, Vse ukrepe, ki smo jih sprejeli, pa smo sprejemali skladno z našim mandatom in s tem tudi utrdili celotno evroobmočje. Tako smo tudi ustrezno izpolnili svoj mandat. Rezultat našega dela se vidi tudi v dokaj pozitivni stopni inflacije. V letu 2009 smo bili priča novim napetostim na trgu, tudi na trgu obveznic. Dobro delovanje trga obveznic je seveda zelo pomembno tudi za ključno obresno mero Evropske centralne banke. Zato smo se odločili, da bomo posredovali tudi na trg obveznic in vrednostnih papirjev. Želeli smo vzpostaviti boljšo monetarno politiko. Zato smo tudi vzpostavili naš program za vrednostne papirje. Želeli smo, da ta program ne bi negativno vplival na naše ostale politike, zato smo skušali na novo vzpostaviti likvidnost. Če povzamem, naj še enkrat povzamem, da so vsi nestandardni ukrepi, ki smo jih sprejeli v času akutnega finančnega stresa, začasni ukrepi. Ti ukrepi so bili oblikovani z mislijo na uspeh V letu 2009 in 2010 smo nekatere ukrepe že odpravili, določene smo izboljšali, nekatere uporabljamo še naprej na finančnem trgu, predvsem zato, ker čakamo, da se finančni trgi ponovno postavijo na noge. Gospod predsednik, naj z vami delim par misli v zvezi s tem, kakšne rezultate je dosegla Evropa. Po mojem mnenju so pomembni tri elementi. Evropska centralna banka je storila tisto, kar se je od nje pričakovalo, skladno z mandatom, ki je zapisan v pogodbi. To pa je stabilizirala je cene. Poprečna inflacija v evroobmočju v zadnjem skoraj da 12-letnem obdobju je 1,97 odstotkov. To jasno odraža stabilnost naših cen. Želimo si, da bi letna stopnja inflacije srednjeročno gledano v evroobmočju bila pod dvema odstotkoma ali blizu dveh odstotkov. V zadnjih dvanajstih letih je torej evrosistem deloval kot nek branik stabilnosti tudi v najbolj težavnih časih, čeprav okoliščine niso bile ravno najboljše prav zaradi globalne finančne krize. Drugo, Povečali smo tudi verodostojnost monetarne politike Evropske centralne banke. Inflacija je, kot sem povedal, še vedno skladna s stabilnostjo cen in z njo usklajena. Predvsem pa smo ta uspeh lahko dosegli zaradi popolne neodvisnosti Evropske centralne banke. Mi smo neodvisni od političnih pritiskov, imamo zelo jasno opredeljen mandat in tudi redno in pregledno komuniciramo kadar gre za stabilnost cen. Ta strategija nam omogoča, da lahko ukrepamo srednjeročno, seveda vse ukrepe tudi ustrezno analitično ukverimo. Kot veste, v ta okvir sodi tudi temeljna analiza finančnega, monetarnega in kreditnega stanja. Upoštevamo tudi monetarno naravo inflacije srednje in dolgoročno. Zdi se nam, da je takšen pristop dober, zato ker omogoča ustrezno sprejemanje odločitev na podlagi preverjenih informacij. S tem se bo odpravila tudi srednjeročna nestabilnost. Naj povem še to, da se je naš eh, valuta evro dobro uveljavila na svetovnem trgu, ko gre za dožiške obveznice in ko gre za menjalne rezerve, je evro predstavljal na svetovni ravni približno 30 odstotkov. Še par besed o trenutnem stanju na področju menjalnega tečaja. Naj povem, da bi morali tu ravnati zelo previdno. Po eni strani je treba upoštevati odnos med glavnimi konvertibilnimi valutami v industrializiranih državah, naprimer dolar, evro, jen, sterling oziroma funt ter kanadski dolar te valute že od propada Bretton Woods sistema v začetku 70-ih let ohranjajo svoje mesto. Vendar pri menjalnih tečajih vse pogosto prihaja do prevelikih nihanj, to pa negativno vpliva tudi na finančno in gospodarsko stabilnost. Evropska centralna banka seveda ceni izjavo, ki so jo podali ameriški organi, predvsem predsednik Federal Reserve in tudi ameriški minister za zakladništvo, ki ste rekla, da je stabilnost menjalnega tečaja tudi v interesu ZDA. Tudi sam se strinjam s tem, da bi dolar moral ohraniti svojo verodostojnost v primerjavi z ostalimi valutami. To je v interesu ZDA in tudi preostale mednarodne skupnosti. Po drugi strani pa je tu še ena pomembna tema. Ta pa se nanaša na valute gospodarstvo v usponu. V teh državah imajo presežke, je pa tudi res, da imajo valute, ki niso dovolj uveljavljene. Tudi v Koreji prejšnji teden smo slišali, da bomo morali vzpostaviti sistem menjalnih tečajev, ki ga bo opredeljeval trg. Vzdržati bi se morali kakršnekoli konkurenčnega spodkopavanja vrednosti valut, kajti to ne bo koristilo mednarodni skupnosti. Gospod predsednik, Evropska centralna banka je rekla, da sedaj ni pravi čas, da bi bili samo zadostni. To smo že dolgo ponavljali in na tem ustrajamo. Sodelovati moramo z vsemi, vendar moramo tudi vsi prevzeti odgovornost. To velja za centralne banke, za regula regulatorje, za nadzornike v finančnih združbah, tako na področju zasebnega kot javnega sektorja. Dobro gospodarsko upravljanje je v interesu tako držav evroobmočja kot držav celotne Evropske unije. Predsednik Van Rompuy je podal tudi predlog v zvezi z reformo evropskega gospodarskega upravljanja. To je potrdil tudi svet oktobra leta 2010. In mislim, da to predstavlja korak naprej v primerjavi s trenutno politiko z področja solventnosti. Se pa ta predlog nanaša tudi na tiste države, ki niso del Evropske Evropske monetarne unije. Je pa v tem predlogu zapisano vse tisto, kar se nam zdi zelo pomembno za stabilno monetarno politiko. Gospod predsednik, prepričan sem, da bo Evropski parlament v prihodnih mesecih prispeval k dobremu gospodarskemu upravljanju. Tudi vi imate zakonodajno funkcijo pri finančnemu nadzoru tudi vi odločate pri pomembnejših zadevah, zato bi rad izkoristil to priložnost in se vam zahvalil. Naj še enkrat izrazim svoje prepričanje, da bo vpliv parlamenta odločilnega pomena tudi v razpravi o gospodarskem upravljanju. Še en pomemben izziv, ki je povezan z gospodarskim upravljanjem, bi morali spostaviti. Nekaj bi se morali naučiti iz te finančne krize. Upoštevati bi morali tisto, kar piše v vaši resoluciji. Čim hitreje je treba začeti izvajati tudi Basel 3. Kar zadeva short selling in over the counter derivatives, naj povem, da bi morali uvesti večji nadzor nad temi finančnimi proizvodi, kajti le tako bo trg lahko stabilnejši. Spoštovane poslanke in poslanci, predstavniki evropskih državljanov, naj povem, da se soočamo z velikimi izzivi. Zato bi v letu 2011 morali sprejeti nov okvir za gospodarsko upravljanje. Opraviti bi morali tudi bolj poglobljeno razpravo o tem in morda začeli tudi s postopkom za spremembo pogodbe. Vse to je treba upraviti, če želimo, da bo Evropska unija skupaj z evroobmočjem zmožna še naprej soočati se z izzivi in hoditi po poti naprej z večjo odločnostjo. Leto 2011 je tudi leto, ko bo začel delovati Evropski odbor za sistemska tveganja. Veseli smo, da izražate podporo temu novemu odboru. Evropska centralna banka pa bo še naprej ohranila svoj primat, kot je to zapisano v Maastrichtski pogodbi. To sem že povedal v parlamentu. Še naprej bomo opravljali vse tiste naloge, ki jih od nas pričakujete in ki so tudi zapisane v pogodbi. Lahko se zanašate na to, da bomo pravili vse to, kar lahko hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Evropske komisije komisar Oli Ren. Uh, spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik Evropske centralne banke, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Naj se najprej zahvalim poročevalcu, gospodu Balcu, za to zelo dobro celostno poročilo v zvezi z letnim poročilom Evropske centralne banke za leto 2009. Komisija pozdravlja to poročilo, ki tudi odraža vsa ključna vprašanja. V tem poročilu se podarja delo, ki ga je upravila Evropska centralna banka pri upravljanju s krizo Komisija se strinja z vašim stališčem. Evropska centralna banka je pod vodstvom predsednika Trišeja dobro karmarila v tej zelo težavni situaciji, zelo vešče in zmirno roko je plula po teh nemirnih vodah, zato bi se rad res zahvalil Jean-Claude za izvrstno sodelovanje. Še posebej pa bi se vam rad zahvalil za pomembno vlogo, ki ste jo igra, odigrali v teh zelo nemirnih časih. Evropska centralna banka je tako preko svoje monetarne politike in preko vrčevalnih ukrepov bistveno prispevala k reševanju krize. S tem ste tudi pomagali pri postavljanju temeljev za trajnostni razvoj in vzpostavljanje delovnih mest. Vaše poročilo upravičeno podarja, da je finančna kriza razkrila potrebo po okrepljenem gospodarskem nadzoru v evroobmočju. Evropska komisija se s tem strinja. Prav zaradi tega smo tudi predstavili več zakonodajnih predlogov, s katerimi smo želeli okrepiti gospodarsko upravljanje v Evropski uniji in še posebej v evroobmočju. Poleg tega smo upoštevali tudi več, tudi več predlogov, ki so zapisani v predlogu poročilu Fejo in se nanaša na širše gospodarsko upravljanje v Evropski uniji. Vaš odbor Ekon je prejel tudi predloge komisije. Trenutno skušate do junija prihodnje leto opraviti delo, ki smo vam ga naložili, za kar sem vam seveda hvaležen. Če se sedaj lotim še drugega dela te razprave, ki se nanaša na najnovejše dogodke glede mednarodnih menjalnih tečajev. Res je, da je nestabilnost menjalnih tečajev v zadnjih tednih precej opazna. Dvostranski menjalni tečaji mednarodnih valut so se močno spreminjali, Dolar se je tudi okropil v primerjavi z evrom, tudi zaradi tega, ker se je monetarna politika ZDA nekoliko spremenila in razširila. Nedavno je evro bil postavljen v nekoliko slabši položaj v primerjavi z drugimi valutami. Do tega je prišlo predvsem zaradi vseh težav, ki so prizadele evroobmočje. Kar zadeva Realno stanje pa naj povem, da je evro blizu dolgoletnemu povprečju, še vedno upada vrednost evra. Res je, da smo ob koncu lanskega leta evro nekoliko precenili. V primerjavi z začetkom leta naj povem, da je vrednost evra gledano realno, afektivno mero ostala nekje na sedmih odstotkih. Številne države so želele ošibiti svojo valuto, predvsem gospodarstva v usponu in tista gospodarstva, v katera so se stekali pomembni denarni tokovi. Zato je pomembno, da so voditelji skupine G20 prejšnji teden na vrhu v Seulu jasno povdarili, da se je treba vzdržati vseh devalvacij valut ki bi povzročile skrivljene konkurenčnosti. Na vrhu skupine G20 smo se tudi dogovorili, da bomo še naprej delali na tem, da se uravnoteži svetovna rast. Dosegli smo dogovor, da bomo oblikovali indikativne smernice. Jasno je, da bo fleksibilnost menjalnih tečajev ključnega pomena za ponovno vzpostavljanje ravnotežja. Menjalni tečaji morajo odražati stanje posameznih gospodarstv, kot je povedal že predsednik Triše. Komisija bo še naprej podpirala delo skupine G20, predvsem ta vidik, ki sem ga ravno kar omenil. Na to se bomo tudi osredotočali v času francoskega predsedovanja skupine G20 prihodnje leto. Na vse zadnje, gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta, pa bi vas rad obvestil še o enem pomembnem dogodku, ki se nanaša na evroobmočje. Včeraj je svet ECOFIN sprejel prošnjo Irske za finančno pomoč strani Evropske unije. Ministri se strinjajo s Evropsko centralno banko in s komisijo, da je treba ponuditi pomoč Irski da bomo le na tak način lahko ohranili finančno stabilnost v Evropi. Evropska finančna pomoč bo seveda ponujena pod zelo strogimi pogoji. O teh pogojih se trenutno še pogajamo z irskimi organi. Pogajajo se seveda Mednarodni naravni sklad, komisija, Evropska centralna banka in Irska. Pogajamo se o tem, kako bo Irska spremenila svoje gospodarstvo. V programu bomo zapisali tudi možne prihodnje finančne kapitalske potrebe iz bančnega sektorja. Tudi v bančnem sektorju bodo morali sprejeti cel niz ukrepov. Predvsem bodo morali bančni sektor prestrukturirati na Irskem. S tem bodo tudi prispevali k temu, da bo irski bančni sektor odigral ulogo, ki mu pripada na gospodarskem področju. Trenutno se pogajamo o tehničnih vidikih pomoči Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada. Spogajanje naj bi zaključili nekje konec novembra. Evropska unija bo prispevala finančna sredstva, enako velja tudi za Mednarodni denarni sklad. Tudi Švedska in Združeno kraljestvo sta povedali, da bo sta prispevali k programu v obliki bilateralnih posojil, kar seveda pozdravljamo. Celostno gledano pa lahko rečem, da je včerajšnja odločitev še korak naprej k krepitvi irskega gospodarstva in k ohranjanju finančne stabilnosti v Evropi. Hvala. There. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo vodno izjavo. V imenu političnih skupin imamo naslednje govornike. V imenu skupine EPP ima besedo gospod Jean-Paul Gozes. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik Evropske centralne banke, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Seveda se strinjam s pohvalami, ki so bile izrečene Evropski centralni banki. Ne bom ponavljal tistega, kar je kolega Bal zapisal v svojem poročilu. V tem kratkem času, ki ga imam na voljo, bi rad povedal samo to, da je treba misliti na naše sodržavljane. Zakaj pravim to? Zato, ker je včeraj zvečer na vseh francoskih televizijskih postajah prihodni kandidat za predsedniške volitve pravzaprav raztrgal bankovec za 10 evrov, ki ga je fotokopiral in povečal. S tem je rekel, da ne verjame v to, kar počnemo. Kaj bi morali storiti? Vsi skupaj bi si morali prizadevati za to, da bi bolje posredovali informacije. Predvsem v zvezi s tem, kako se bo izvajal nadzor, kako se bodo stvari preuredile in tako naprej. Gospod predsednik, sami veste, da Evropski parlament podpira vaše dejavnosti, vendar naši državljani ne razumejo sporočil, ki jih pošiljamo. V tisku vedno znova pišajo o neverjetnih rešitvah in sprejetih ukrepih. V petek sem se srečal z več kot 100-150 osebami na terenu in vsi so me vprašali, ja kaj se bo pa zgodilo z evrom. Naše sodržavljane skrbi to, kar počnemo, to, kar počne Evropska centralna banka. Hvala. Break. Hvala lepa. V imenu mm, skupine socialistov in demokratov ima besedo gospod Kutaš. Ja, domnule prešedinte, domnule Triše, domnule Ren, stimac koleč. Primor... Spoštovani kolegi, najprej bi se rad zahvalil gospodu Balcu za odlično sodelovanje. Pozdravljam. Hm status. Evropske centralne banke, ki smo ga dobili z Lizbonsko pogodbo. Rad bi opozoril na razlike na makroekonomski ravni med državami članice. To samo pomeni, da potrebujemo še večjo koordinacijo na področju nadzora. Eh, gospodarska rast ni dovolj za to, da bi premostili te velike razkole med državami članicami. Zelo dobra rešitev bi bile evropske obveznice. Mehanizem za solidarnost bo mogoče omogočil stabilnost eh, za države članice eh, v težavah in tako bi dobili, mogoče dobili večjo likvidnost. Istočasno pa se moramo potruditi za preprečevanje dolgoročnih eh, dolgov. gospodarski in finančni krizi in smo dodali še špekulativne dejavnosti v državah članicah, kar je povzročilo, da so imeli te države težave pri jemanju posojil, kar je še poglobilo krizo. Mi moramo zaščititi euroobmočje pred napadi špekulantov in Evropska centralna banka mora nadzorovati bonitetne agencije in mogoče bi morali ustanoviti Evropsko bonitetno agencijo. Moramo tudi upoštevati to, da bodo varčevalni ukrepi v državah članicah mogoče zmanjšali možnost gospodarskega oživljanja na evropski ravni. Zato potrebujemo nov evropski model za gospodarsko upravljanje, kar bo kombiniralo eh, konsolidacijo na področju davkov z ustvarjanjem delovnih mest. Komisija mora predlagati ukrepe za zmanjšanje razlik med države članice in vlaganje v zeleno tehnologijo. Sedaj ima besedo gospa Gular. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik Evropske centralne banke, gospod komisar. Tudi sama se strinjam s pohvalami, ki jih je izrekel gospod poročevalec. V svojem poročilu podarja vse novosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Tako da, gospod Trišej, najlepša hvala, da ste danes še enkrat vse tiste, ki so na to pozabili, tudi tiste, ki so to ratificirali, da Lizbonska pogodba prinaša številne novosti. Sedaj bomo lahko javno razpravljali v okviru našega parlamenta tudi o reformi pakta o stabilnosti. Komisija. Mm -hmm je pod nadzorom gospoda Arena sprejela svežen, ki gre v dobro smer. Ta svežen je spodbuden, zato ker bo okrepil disciplino, zato ker zahteva, da se upošteva tudi makro gospodarsko ravnoteže, kot omenja gospod Balce v svojem poročilu in tudi gospod Riše, tudi ve, vi ste večkrat govorili o tem quantum leap, o tem velikem preskoku. Strinjam se s tem, kar je rekel Jean-Paul Gauze. Kadarkoli gremo med ljudi na teren, se sprašujemo, ali so predlogi komisije, ki so bili sprejeti jeseni, res še aktualni, ali ne bi bilo morda smiselno upoštevati krizo, ki še vedno traja in niti še korak naprej. Tisti, ki so oblikovali evro, niso nikoli verjeli, da bomo vzpostavili izključno usklajevanje politik. Želeli smo si politično unijo, to pomeni, da bi seveda sprejemali odločitve v zvezi s politiko in politikami, to pa bi nadzoroval parlament. Državljanom je treba jasno povedati, kako stvari potekajo. Države članice so istočasno vozniki avtomobila in policisti, ki stojijo ob cestah in nadzirajo ta vozila. Mislim, da niti ene države ni v Evropski uniji, v kateri bi promet potekal na tak način. Ne moremo mi delati prekrške in sami sebi istočasno pisati položnice za te prekrške. Treba je delati za skupni evropski interes. Hvala. Hvala lepa. V imenu zelenih, gospod Gigol. Najlepša hvala tudi z naše strani, gospodu Bajcu, za dobro sodelovanje. Um, če bi upošteval še vse naše predloge, bi bilo poročilo še bolj uravnovešeno. 2009-2010 so bili sprejeti veliki ukrepi Evropske centralne banke in glede. Eh, tega bi se hotel tudi gospodu Trišeju pri srcu zahvaliti, ker eh, niso mu vsi ploskali, ko je predlagal te ukrepe, tudi ne v lastni hiši. Eh, pakt o stabilnosti in rasti ne zadostuje, namesto tega potrebujemo učinkovito usklajevanje gospodarske politike, ne samo kar zadeva javni dolg, temveč tudi zasebni. Gospodarsko neravnovesje ne samo v deficitarnih državah, temveč tudi tistih, ki imajo presežek. Kar tudi zadeva cene, ne gre samo za potrošniške cene, temveč tudi cene premoženja, zato ker se tu dogaja veliko velike špekulacije. Predvsem pa je potrebno, in na to vedno opozarjamo, imeti okvir za davčno konkurenco v Evropi. Ni sprejemljivo, da na strani izdatkov eh, imamo vačevalne programe, na drugi strani, strani prihodkov, eh, pa eh, prihaja do velikih davčnih konkurenc. In tega se ne da čisto enostavno razložiti, da v situaciji, kot je sedanja, rešujemo. Ir Evropske banke, istočasno pa ne, potre, pa ne zahtevamo, da bi davek, ki je samo pet odstotkov, uskladili z evropskim, s sedmimi odstotki. Mislim, da je potrebno jasno povedati, zakaj gre in prosil bi gospoda Trišeja, da odgovori na dve zadevi iz poročila in sicer vprašanje transparentnosti in e, sprejetje varnosti v eh, členu 30. 90, jaz mislim, do zdaj o tem niste spregovorili, zato bi bilo mogoče dobro, če bi lahko o tem še kaj konkretnega slišali. Madam. Najlepša hvala, gospa Kay Swinburne v imenu skupine ECR. Izvolite. Najlepša hvala, rada bi čestitela gospod Valcu za poročilo. Naš evro se sooča z vedno novimi krizami. In eh, dogovorili smo se, da potrebujemo nove vrste upravljanja za preživetje. Zelo težko je, da se evro ohrani na pritiske sveta. Mogoče je to problem. Skupaj moramo iskati rešitve za globalno finančno krizo. Koordinacija na področju finančnega nadzora in eh, zakonodaj na tem področju, ko gre za za dru, drugotne finančne inštrumente in storitve, so področje, kjer je treba povečati naš trud. Če si centralna banka želi zaščititi evro in če si ostali želijo zaščititi dolar ali juan, mislim, da bomo vsi izgubili. Mi moramo se potruditi za to, da uravnotežemo različne gospodarske in monetarne politike. Zato moramo razširiti naše sodelovanje preko evra na globalni ravni. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Klute za uh, GUE. Ja, najlepša hvala. Najprej prisrčna hvala kolegu Balcu za sodelovanje, z lahko samo počrtam, da tudi če smo imeli različna mnenja, smo zelo dobro sodelovali. Številni so bili mnenja in to bi hotel še enkrat podariti, da je kriza mimo. Irska pa je pokazala, da to ni tako. Evropa e, je izpostavljena finančnim trgom. E, tu je potrebno Eh, nekaj storedi, narediti. Potrebno je eh, sprejeti nove okrepe. Konec tedna smo videli, kam to vodi. Tu ne gre samo za Grke, eh, temveč tu so se pojavili tudi Irci, ki potrebujejo finančne sredstva za rešitev svojih bank finančni sektor pa že gleda na Portugalsko, kjer so uh, obresti vedno više. Evropska centralna banka je soodgovorna za to dramo, poz, uh, z, ni pravočasno reagirala. Uh, medtem ko ena polovica Evrope se uh, izhaja iz krize, pa druga polovica vedno bolj zapada v krizo. Uh, mogoče so v Evropi skladi in pa banke zainteresirane za uh, varčevanje, vendar to ni prava pot. Gospod Triše, če hočete rešiti gospodarsko in denarno unijo, potem uh, uvedite euro euroobveznice preden vse skupaj popade. E, eno vprašanje, Hans Peter Martin, bi vas hotel nekaj vprašati, to dovolite. To spricht ja nichts dagegen. Gibt es eine Frage? Hans Peter Martin ima vprašanje. Hvala lepa. Jaz sem kolega Kluteha hotel vprašati, kako to, kar predlaga in kar je njegov recept, kako bi bilo možno z evropskimi obveznicami eh, uskladiti to, celotno to dejavnost eh, z eh, nemškim ustavnim eh, sodiščem, zato ker mm, eh, je vprašanje, kako se bo to končalo v Nemčiji, če pride to pred ustavno sodiče v Karlsruhe. Uh, 30 sekund za odgovor. Ja, to je seveda težko oceniti, jaz ne morem to kar ne tako eh, povedati. To je zagotovo težki položaj. Ampak jaz sem prepričan, da se je stvar razvila tako daleč, da bo mogoče prišlo do spremembe razmišljanja. Ampak tako, ker eh, na pamet vam ne morem na to odgovoriti. Prisrčna hvala, nadaljujemo, tako kot je vrstni red. Naslednji ima besedo Geoffrey Blum za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prebral sem poročilo odbora za gospodarske in denarne zadeve Evropske centralne banke in poročilo je bilo zanimivo. V poročilu piše, da obstaja velike razlike med državami članici evroobmočja in ta neravnovesja povzročajo težave za pravo politiko v evroobmočju. Finančne krize v nekaterih držav šencah povzročajo težave v celotnih eh, celotnem evroobmočju. Zato pozivam k večjo koordinacijo na področju denarnih politik v evroobmočju. Mi moramo okrepiti naše gospodarsko upravljanje in pa sprijeti ukrepe, ki bi preprečili nove gospodarske krize. Mogoče ta sistem ne omogoča fleksibilnosti in odločnosti za to, da se učinkovito soočajo države članice s težavami, kot je inflacija finančne krize in pa do kapitalizacije so pripeljale k vrčevalnim ukrepom, kar seveda omejuje države članice pri ukrepanju. Mislim, da, ne, da moramo odpraviti neenakosti med državami članicami na področju evroobmočja, vendar pa vsi vemo, da to ni mogoče je evroobmočje pripravljeno za Estonijo. Sam ne verjamem, da bi prevzetje evra v Estoniji resnično povzročilo to, da bi druge države članice želele član, eh, članstvo v evroobmočje. Euro je, je bil zelo pozitiven v času gospodarskega razcveta, vendar pa bi sedaj mogoče komisija se poslužila skrajnih ukrepov za reševanje. Mislim, da ni prav, da bi z reševalnimi ukrepi dosegli resnično um, boljšo situacijo. Sedaj ni trenutek za to, da rečemo, sem ti povedal, mislim, da je ta trenutek že minil. Sedaj pa dve minuti, Hans Peter Martin. Najlepša hvala. Želel bi se, da bi poročilo kolega Balca eh, še razmislili, ker jaz mislim, da se bomo dosti lahko naučili, če boste vi, gospod predsednik Triše, dejansko objavili poročilo o letih 2008-2009 in to, kar mi zdaj pravzaprav delamo, Eh, je malo v megli, zato ker ne poznamo okvirnih pogojev. Ampak kljub temu, gospod Triše, vi ste rekli, da dolgoročne eh, financiranje se je še podaljšalo. Verjetno dobro. Zgodovina bo pokazala, če je bilo tako dobro. Ni potrebno vedno takoj kritizirati, ampak ena stvar eh, me malo moti. Namreč, da državljani ne izvedo, zakaj pravzaprav se uporabljajo te pomoči. Ki jo ponujamo, naprimer e, Irce. E, to je vse poteka zelo netransparentno. Mi vemo, 30 milijard je že odšlo na Irsko, 35 milijard eh, družbi, nemški družbi. Ampak zakaj nismo v stanju, da povemo, kdo so pravzaprav upniki irskih bank? A je to moje eh, življensko zavarovanje pri Alianci? Jaz ne vem. Eh, in če je to tako, potem mislim, da vodimo napačno razpravo. Mi bi morali bolj pošteno govoriti državljanom in povedati, to so tisti, ki jih zdaj rešujemo. Eh, in da povemo, da zakaj je do tega sploh prišlo. Ali je vsaka irska banka dejansko relevantna, zakaj nismo dovolj hrabri, da e, se strinjamo, da pride do e, eh, propadane banke. E, ker mm, do zdaj, če so imeli dobičke, so to spravljali v zasebni žep. Zdaj pa eh, drugi govorniki in sicer eh, eh, Gal Pelc min za minuto. Eh, Najlepša hvala. Najprej bi se hotela zahvaliti poročevalcu, ki je opravil odlično delo in Evropski parlament je najvišji organ, eh, ki eh, to obravnava. Zato sem pa posebej vesela, da se gospod Trišev ležil današnjega sestanka in zelo dobro je, da se z nami eh, pogovarja v okviru denarnega sklada. Eh, tu gre za globalni problem, zato bi morali tudi najti globalne odgovore. Eh, ne smemo pozabiti, da države članice imajo gospodarske in finančne probleme in seveda to vpliva na celotno evroobmočje. Mnenja sem in strinjam se s poročevalcem, da je bil problem, da države članice niso bile pozvane, da se držijo eh, pakta za stabilnost in rast. Mislim, da je to zdaj jasno. Eh, mi eh, bomo v prihodnem verjetno govorili o državnem javnem dolgu, ki eh, ECB upam, da bo na vse to pozitivno reagiral in da bomo prišli do dejanske denarne unije, da bo eh, okrepljen evro in tudi evro območje. Jaz sem prepričana, da smo v stanju iziti iz te krize in da se bomo iz tega tudi nekaj naučili. Hvala lepa. Zdaj pa Robert Goebbels, tri minute. Še koleg. Spoštovane kolegice in kolegi, evro pozna težave, ampak le katera konvertibilna valuta ne pozna takšnih težav po krizah. Javni dolg je zelo visok, tudi zaradi tega, ker smo reševali banke. Finančna kriza se je hitro širila in prešla tudi na realno gospodarstvo. Zato smo tudi morali sprejemati dodatne ukrepe, da bi zajezili brezposelnost. Nismo se še dovolj naučili iz te krize. Tisti, ki so preživeli vsako krizo in delujejo na Wall Streetu ali kje drugot ali v londonskem sitiju, še naprej dvigujejo obrestne mere, usiljujejo določene ukrepe. Po drugi strani pa imamo vlade, ki usiljujejo vrčevalne ukrepe, ki še otežujejo gospodarsko rast. Ukrepi, ki jih sprejemajo, pa se preveč razdrobljeno izvajajo. Gršijo smo reševali iz finančne krize tudi francoske in nemške banke so prispevale k tem. Reševanje Irske bo predvsem na plečih britanskih bank in tudi švedskih bank. Tudi menjalni tečaj evra je precej nestabilnost. To pa je predvsem posledica nestabilnosti na finančnih trgih in posledica vojne med finančniki v ZDA in na kitajskem glede valute tudi na ameriški ravni imajo velik državni dolg, tudi zasebni dolg je velik. Gospod Van Rompuy je govoril o tem, da evro ne bo preživel, vendar je evro dovolj stabilen in gospod Trišev je tudi storil vse za to, da bi evro ostal še naprej stabilen. Obstajajo precej veliki problemi, zaradi katerih tudi evro slabše deluje, vendar bi se morali zavedati, da naša 27-erica na svetovni ravni predstavlja največjega uvoznika in izvoznika blaga, da izvajamo največ storitev, da evropska podjetja dvakrat več izvažajo na notranje trge, ne toliko na zunanje trge. Poleg tega financiramo tretje države. Na svetovni ravni imamo tudi veliko investicij. 550 milijonov prebivalcev v Evropi. Predstavljamo velik delež tudi, ko gre za BDP. 27 odstotkov svetovne proizvodnje predstavlja ZDA, osem Japonska in tako naprej. Oh pourrait peser bien davantage. Mislim, da bi morali izkoristiti vse prednosti, ki jih imamo, vendar mora biti dovolj pogumni vsi naši politiki. Gospa predsedujoča, počasi zaključujem. Mislim, da bi morali mednarodnemu finančnemu trgu usiliti pregledna, stroga pravila. Hvala. Naslednja govornica je gospa Interfeld, dve minuti. Uh, Hvala lepa kot so že povdarili kolegi in gospod Gozes, nekateri sovražijo evro, vidijo v njem so zlo in eh, razlog za možni kolaps evroobmočja. Vendar nimajo prav, bili, ime, niso imeli prav tudi v preteklosti. Potrebujemo našo skupno valuto, vendar pa potrebujemo tudi pravo upravljanje z evroobmočjem ne smemo več se izogibati koordinaciji na višji ravni. Zato je že prepozno. Mi moramo storiti vse, da nam bo uspelo, da bomo rešili evro. Veliko delovnih skupin smo organizirali in govorili o možnem tesnejšem sodelovanju, vendar pa se iz tega potem ni cimilo nič. Vidimo primer Irske, In tudi tam potrebujemo hitro ukrepanje. Ne gre samo za reševanje posameznih držav članic, gre za verodostojnost evroobmočja. Gre za to, da nas svet preskuša, če smo zmožni ukrepanja kajti zaupanje sveta v evromoče je nujno za stabilnost naše valute. Gre za denar v naših žepih, ki je odvisno od zaupanja od drugih do nas. Zato pozivamo vse nacionalne politike, da neho igrati na populistično karto ali pa javno trganje evrobankancev, ampak da vsi sprejmemo skupno odgovorno za našo skupno valuto o varčevalnih ukrepih, gospa predsedujoča. Nekateri pravijo, da bodo škodovali naši gospodarski rasti, vendar pa bodo mogoče potrebni za dolgoročno sanacijo. Ravno tako pa moramo poskrbeti za solidarnost med državami članicami v evroomočju. Moramo govoriti tudi o prihodkih, ne samo o izdatkih, kajti tudi tukaj potrebujemo nove reforme pa naj gre za reforme na področju trga dela ali drugod. Predsedujoče je prekinila govornica. Sedaj pa govori gospod Van Dalen eno minuto. Voorzitter, sinds introductie van de euro heeft de ECB niet zo'n bewogen jaar gekend als 2009. Uh, 2009 je bilo verjetno najteže leto za Evropsko centralno banko. Jaz mislim, da v krizi je treba bolj posegati v celotno dogajanje. Tu eh, ne, nimamo strukturnih eh, rešitev, imamo velik dol, ki ga bo verjetno ne bo mogoče nikoli odplačati, kot naprimer na Irske. Kaj nam zdaj pomaga vrčevanje, večja eh, proračunska disciplina? Hvala Bogu, je poročilo Balca popolnoma jasno. In eh, tu gre za pakt za stabilnost in rast, treba se je tega držati. Večina v tem parlamentu bi hotela eh, uporabiti te zadeve tudi na evropski proračun. Eh, tu gre za kompromis, ki smo ga dosegli. Državljani enostavno ne razumejo, da hočejo parlament povečati ta proračun. Sedaj je na vrsti gospod Paška za eno minuto. Zahvaljujem se vam. Glede na razprave finančnih ministrov septembra letošnjega leta ste, gospod predsednik, rekli, da če bi vedli, da Slovaška ne podpira Grčije, se s tem nikakor ne bi strinjali, ampak kolikor jaz vem, ta projekt z namenom, da se eh, reši velike finančne inštitucije, eh, je projekt, ki eh, pravzaprav temelji na prostovoljni solidarnosti. Spoštovani gospod predsednik, vi verjetno niste ugotovili, da za vaš uh, eh, splačo, ki jo vi dobivate vsak mesec, mora na Slovaškem živeti sto družin en cel mesec. Mogoče bi bilo dobro, če bi se kdo odpovedal uh, eh, 400 ali pa 600 evrom iz svoje plače. Jaz mislim, da tu ni bilo solidarnosti. Jaz vem, da je položaj v evro zelo težavn, ampak solidarnosti ni. Sedaj pa gospa Ferrera dve minuti. Hvala lepa. To, kar se dogaja na Irskem, kaže, da bi morali narediti več in iskati skupno rešitev za velike banke. Namesto, da se zdaj spet ukvarjamo z drugimi vprašanji. E, tu je bil govor o bankrotu posameznih držav, ampak nimamo še nobenih predlogov za reševanje evropskih bank. Kar se dogaja na Grškem in v Grčiji in e, kakšen je tam razvoj, to je pokazalo, da so evropske e, rešitve nujno potrebne. Zdaj pa gre za bilateralno pomoč. Vsaka država se ocenjuje strogo, ampak ne vsi po istih kriterijih. E, tu se kažejo določene vrzeli, ravno kar zadeva e, javni dolg, ampak na ta način ne moramo e, nadaljevati srednjeročno. Zato tri vprašanja predsedniku centralne banke. Prvič, kaj zastopa Evropska centralna banka glede na sta na sistem solidarnosti med eh, državami članicami, kar zadeva javni dolg. Mi potrebujemo en sistem in ne smemo zapirati oči pred realnostjo. Drugič, ali obstajajo razlike, ki so pripeljale do tega, da Evropska centralna banka Eh, ni prevzela vseh predlogov delovne skupine in tretjič ali ECB zastopa mnenje, da lahko obstojimo naprej, ne glede na to, da obstajajo tako velike razlike med razvoji posameznih držav. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye in John Kelly je prvi govornik. Eh, Najlepša hvala. Sem irški poslanec in lahko rečem, da nisem preveč ponosen na to, kar danes poslušamo. Vendar pa sem prepričan, da večina naših državljanov želi, da bi storili, kar je potrebno. Potrebujemo podporo za Evropsko centralno banko in mednarodni denarni sklad. Evropske oblasti morajo učinkoviteje učinkovite ukrepati zato, da se ta povezava med slabimi, toksičnimi bankami, šipkimi vladami ne bi več zgodila. Vprašanje seveda varčevalnih ukrepov so vprašanje subsidijarnosti. Imamo tudi še dve državi, ki sta v težki situaciji. Vendar pa moramo storiti vse, kar je treba za to, da bi situacijo izboljšali auch eine Minute. Gospod De Rosa. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Triše, gospod Ren, veliko informacij sta nama dala, dosti več, kot je to storila irska vlada, ki nas je zavala in nam lagala mesece bolj so skrbeli za to, da bi si zagotovili dediščino v prihodnosti, kot zagotovili dostojno življenje za Irce. Vaša naloga je, da bi cili za dolgove in primankljaj bili takšni, da bi zagotovili, da ne bomo škotovali eh, gospodarstvu in pa sposobnosti Irske za zagotavljanje novih delovnih mest. povečanje davkov na podjetja na Irskem, kjer je sedajšnja davčna stopna 12,5 odstotkov, ni dobra rešitev. Mislimo, da bi to samo še poslabšalo situacijo, ker bi prišlo do še večje brezposobnosti, gospod Oliš. Eh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Tršev in gospodu Renu za odlično opravljeno delo v teh težkih časih. Rad bi zastavil konkretno vprašanje obema. V moji državi, ki ni članica evroobmočja, poteka naslednja razprava. To dokazuje, da smo imeli prav, ko smo zavrnili evro leta 2001. Torej, imamo prav. Evro ne deluje. Sprašujem vaju, spoštovana gospoda. Je ta zaključek napačen? Mislim, da imata odgovornost za to, da razložita, zakaj sta Evropa in evro zašla v to krizo. Obstaja v evroobmočju problemi, ki jih še nismo priznali. Um, je mogoče razlog v tem, da v državah v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji izvajajo politike, ki niso primere, kako ne drugače razložim švedom, zakaj. Gospod Hitler. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Triše, vi ste predsednik Evropske centralne banke. Zanima me, zakaj ste vi in Evropska komisija kapitulirala pred špekulatorji in morskimi smi psi na eh, finančnih trgih. Povzročili ste paniko pred irsko krizo in zato morate ukrepati vi, zato da se vlagateli ne bi umaknili, kajti grozili so, da bodo napadli Portugalsko in Španijo kot naslednje države in vi ste kapitulirali. Zanima me, kako lahko to utemeljite. Zasebni špekulatori in lastniki obvozni, obveznic so hazardirali in povzročili eh, krizo na Irskem zaradi zasebnih zaslužkov. Ko pa hazardine ni uspelo, ste se odločili, da morajo revni in upokojenci plačevati za to. Sedaj boste poslali um, enote den, mednarodnega denarnega sklada in zagotovili, da bodo še naslednji irski državljani plačevali za uh, njihove eh, delo. Predsedujoča je prekinila govornik. Zdaj pa ima besedo <laughs> gospod Betten. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moji valjivci v eh, Londonu se ne morejo privošiti 288 funtov na družino za reševanje Irske. Irci se morajo soočiti s svojimi težavami. Njihova vlada je povzročila to krizo in soočiti se morajo z realnostjo. Priključili so se namreč evroobmočju. Njihova prva naloga je, da zapustijo evroobmočje. Namesto tega pa se Irska odločila, da se bo podlegla finančnemu upravljanju Evropske unije. Dlje, ko bo trajalo, da bodo izstopili iz evroobmočja, slabša bo situacija. Enako velja seveda mm, za Španijo, Portugalsko in Grčijo, kot tudi za ostale države. Edina razumna stvar, ki jo lahko storijo in kar je storila rebelistična vlada, je, da Velika Britanija ostane zunaj evro območja. Hvala lepa, gospa McGuinness gospa predsednica. Gospod Batten ima prav. Irska vlada je resnično zapravila našo državo in resnično žalosten dan je za Irce, ko omenjamo našo državo zaradi teh eh, okoliščin. Vendar pa moramo rešiti situacijo. Mogoče Batten tega ne razume, da Irska potrebuje Anglijo, kot Anglija potrebuje Irsko, kot naše gospodarstvo. Zelo smo povezani med seboj in tega ne smemo pozabiti. V teh eh, čustvenih časih potrebujemo hladno kri in jasne informacije. Kje je test za preučevanje tvegan v bankah, ko zgleda, da je Irska sedaj pod velikim pritiskom? Zanima me, kako lahko Evropska centralna banka odgovori na vprašanje, kakšen je mandat in mislim, da smo to omenili tudi v vodni izjavi. Kajti, obstaja zelo veliko medsebojnih povezav med eh, bankami v Nemčiji, v Franciji, ki so investirale na Irskem in preučiti morajo, kaj so storile in zakaj so to storile. Obžalovanja vredno je, da na Irskem govorimo o teh zadevah, medtem ko poteka volitev. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Jakonsarini. EUn perustaja. Gospa predsedujoča. Eden od ustanoviteljev Evropske unije, Robert Schuman, je dejal, da Evropa cveti na krizah. Evropska unija bi se morala sedaj razvijati zelo hitro, kajti vidimo krizo za krizo. To je veliki ziv za politični sistem tako v Evropski uniji kot v državah članicah. Problemi na Irskem so deloma tudi rezultat šibke vlade. Vendar pa moramo zagotoviti, da zdravilo ni slabše od same bolezni. Predstavnik zelenih je govoril o zvišanju davčne stopnje za podjetja na Irskem. To bi pomenilo smrt za irsko gospodarstvo in rast. In potem nikoli ne bi dobili našega denarja nazaj. To bi bilo samo kazen za Irsko. Wolf Klinz, Wolf Klinz. <clears throat> Gospod predsednik Triše, mi vsi vemo, da glavna naloga Evropske centralne banke je, da zagotovi stabilnost e, eh, finančnega, e, eh, torej evra. Jaz mislim, da krize v zadnjih dveh letih so pokazale, da imate še eno nalogo, namreč da zagotovite stabilnost finančnih trgov, finančnega sistema. Tudi to nalogo ste zelo profesionalno izvajali, ampak izvajali so jo lahko. Gtejo lahko samo v eh, sodelovanju z posameznimi vladami, se pravi, niste mogli biti politično popolnoma neodvisni, tu ste morali sodelovati z vladami. Mene zanima, kako boste v prihodnje eh, izvajali to vlogo, da boste na eni strani zagotovili, da ostanete neodvisni, na drugi strani pa da zagotovite, da boste nalogo lahko izpeljali in da zagotovite, da bodo eh, vla, da vlade ne bodo izkoristili izkoristile tega, da bi vi postali neodvisni. Brigada s njim. Gospa Figueredo. E grabons. Hvala, gospa predsedujoča neravnovesja in razlike med eh, različnimi gospodarstvi v Evropi eh, kljub vsem obljubam, vsem predlogom ne funkcionira. Ali mislite, da ni prišel čas, da razmislimo o politiki? Ali ne ustrajamo preveč na tem, da države z slabim trgom eh, se ne držijo pakta o stabilnosti in rasti in s tem še povečujejo krizo. In neenakosti, eh, revščina in eh, brezposenost. Ali ne bi bilo potrebno razmisliti o socialni eh, trajnosti? Ta teden so delavci, Eh, načrtovali generalno eh, stavko kot eh, kritiko politike varčevanja, a tu se krajša investicije in s tem še povečuje gospodarsko krizo. Ali ne mislite, da bi bilo potrebno spremeniti politiko, da bi bilo treba dati več pozornosti in socialni trajnosti? Zdaj pa brez mikrofona, nažalost. Zdaj pa ima eh, mikrofon zopet komisija, za komisijo bo govoril Olje Ren. Izvolite. Kitoksija, prva puhajoteja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštan, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil za zelo odgovorno razpravo gospa Jakonsari je omenila, da je Evropa vedno veliko pridobila v kriznih situacijah za svoj razvoj. To je res in to drži tudi za to situacijo. Tako kratkoročno kot dolgoročno gledano. Seveda moramo delovati kot gasilska brigada, gasiti moramo požare, ko se ti pojavljajo v Evropi. trenutno se trudimo za to, da bi ohranili varnost v Evropi. Trudimo se tudi za to, da bi okrepili naš trg, našo gospodarsko unijo. Želimo okrepiti našo monetarno unijo s tem, da bo ta postala bolj podobna gospodarski uniji, kar je bil tudi prvotni cilj, torej, da bi ustvarili gospodarsko monetarno unijo. Vse to je pomembno, vse te naloge so potrebne. Delovati moramo na vseh frontah. Delovati moramo kot gasilci, gasiti požare, ko se te pojavljajo. Vendar pa moramo istočasno graditi evropsko arhitekturo, zato da bo trg bolje deloval. Irska se je znašla v težkih, težki situaciji. Gospa Jakon Sari zelo dobro ve, da ko je nekdo v težavah, mu moramo pomagati, namesto da ga še potovčemo. Zato moramo Irski pomagati pomagati, ker se je znašla v težavah. Ne moremo, ne smemo pomagati Irski samo zaradi nje same, ampak zaradi celotne stabilnosti v Evropi. Evropska gospodarska rast je naš cilj. Ne smemo zadošiti rasti. Želimo spodbujati evropsko gospodarsko rast, da bo rasla na vzdržen način. Tako lahko zagotovimo boljšo situacijo na trgu dela in zagotovimo ustvarjanje novih delovnih mest. Rad bi se vam zahvalil za razpravo. Strinjam se tudi z gospodom Gozesom, da resnično moramo bolje razlagati, kaj počnemo in zakaj to počnemo in seveda pomiriti naše državljane v teh težkih časih državljani postanejo živčni in eh, so dovzetni za dezinformacije. Zato moramo izboljšati našo komunikacijo in jim, jih informirati o naših izzivih. Tukaj vi, poslanci, ki zastopate naše državljane, lahko odigrate ključno vlogo. Ne gre za to, da iščemo grešnega kozla, gre za to, da krepimo evropsko zgradbo, ki je ščitila evropske državljane pred dosti hujšimi posledicami. Kakršenkoli govor o razgradni evropskega projekta je neodgovorno dejanje. Evropa bi bila v dosti hujši situaciji brez Evropske unije in brez njenega ščita. Evropska unija je še vedno temeljni kamen, ne gre za tehnično monetarno unijo, ampak gre za jedrni projekt. Zato je nujno potrebno, da storimo vse, kar je v naših močeh, da zaščitimo in okrepimo evropsko zgradbo. Gospa predsedujoča, zaključek bi rad dejal, da ima gospa Golar prav, ko je omenila prvotne cilje tistih, ki so ustanovili gospodarsko monetarno unijo, zato da bi resnično dobili močno politično razsežnost v Evropski uniji gospod Triše je verjetno bolj pristojen zato, ker je bil prisoten, vendar pa se strinjam s tem, da imamo zakonodajni svežen, ki je sedaj v vaših rokah in v rokah sveta, zato, da okrepimo Evropsko monetarno unijo, zato, da resnično dobimo močno Evropsko unijo. Mislim, da je sedaj skrajni čas, da v Evropski monetarni uniji dobimo čim več dinamike in da jo navdihnemo z življenjem, kajti za to pravzaprav gre. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Modra karta ni več predvidena, vsaj ne v tej fazi postopka. Hvala. To ni predvideno. V tem delu razprave ni več modre karte. Ni predvideno. Jaz upam, da me razumete, da imamo pravila, ki se jih moramo držati. Najlepša hvala. Tako. Go, predsednik Evropske centralne banke, gospod Triše, imate besedo. Ah ah gospa predsedujoča postopkovno če smem eh, gospa predsedujoča samo postopkovno vprašanje oziroma pripomba seveda sem se pripravljen srečati z irskimi poslanci in se z njimi pogovarjati o irski na irskem je situacija resnično težavna ampak trenutna razprava poteka na temo Evropske centralne banke in na temo poročila Evropske centralne banke. Ogromno vprašanje je bilo izpostavljenih v tej razpravi, ki so se nanašala tudi na Irsko. Nemogoče odgovoriti vsa na ta vprašanja. Kot sem že povedal, pripravljen sem se srečati z irskimi poslanci in poslankami. Lahko se sestanemo jutri in se bolj poglobljeno in natančno pogovorimo o vsem. Hvala. Thank you, Thank you Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej moram reči, seveda, da so vprašanja, ki ste jih zastavljali, zelo merodajna. Mislim, da ste vprašanja naslavljali na čisto vsa področja, ki so za nas danes pomembna. Bom istočasno odgovoril na več vprašanj poslank in poslancev, kajti kar nekaj vprašanj si je bilo zelo podobnih. Naj še enkrat povdarim, da smo mi odgovorni za M pri monetarni uniji. Za monetarni del smo odgovorni. Seveda smo sočutni tudi do gospodarske unije, vendar smo mi predvsem zadolženi za monetarno unijo. Pravzaprav smo dobili strani prebivalstva, evropcev v Evropski uniji in strani Evropskega parlamenta, ki je tudi izglasoval mastersko pogodbo, nalogo, da ohranjamo stabilnost. Mi smo neodvisni pri tej nalogi in za vse državljane moramo zagotavljati cenovno stabilnost. Kot sem že prej povedal, cenovno stabilnost smo zagotovili skladno z definicijo, ki je bila podana. In ta definicija je najboljša na svetu. Tisto, kar smo mi opredelili kot cenovna stabilnost, je sedaj postala opredelitev, ki velja na svetovni ravni. Do te opredelitve smo prišli na podlagi zadnjih 12 let, odkar imamo izkušnje z evrom. Želim si biti popolnoma jasen v zvezi s tem. Številna vprašanja ste nam reč naslovili prav na gospodarsko unijo, kot je omenil že kolega Ren. Seveda je gospodarska unija del Evropske monetarne unije, vendar mi nismo zadoženi za gospodarsko unijo. Imamo svoje zamisli, priporočila, diagnoze in analize. K temu se bom seveda še vrnil. Še ena večja pripomba. Trenutno doživljamo najhujšo krizo od druge svetovne vojne in to na svetovni ravni. Če se ne bi bili tako hitro in drzno odzvali, tako Evropska centralna banka kot ostale centralne banke in vlade, potem bi bili priča najhujši krizi, ne od časa druge svetovne vojne, temveč od časa prve svetovne vojne. Še enkrat bi doživeli veliko krizo, veliko depresijo. Tej veliki depresiji smo se izognili na svetovni ravni, prav zaradi ukrepov, ki so jih sprejele vlade in parlamenti. V svoji analizi smo podali tudi oceno tveganja davkoplačevalcev, ki je pomagala pri izogibanju depresiji na obeh straneh Atlantika. Seveda nismo ugotavljali, kolikšna je bila poraba, kolikšna je bila izguba. Je pa res, da smo se res uspeli izogniti veliki krizi. Globalne finance, globalno gospodarstvo so zelo krhki, zato moramo na svetovni ravni najti načine, kako se rešiti te krhkosti. Vendar to ni evropska kriza. Gre za posledice, ki jih Evropa sedaj nosi. Globalna kriza je tista, ki je povzročila posledice, ki jih evropske vlade trenutno rešujejo. Tisto, kar počneta Japonska in ZDA, če omenim samo dve najbolj napredne gospodarstvi, vpliva tudi na nas. Tudi ti dve državi imata ogromne težave. Seveda lahko razmišljamo o tem, kako bi čim bolje upravljali z največjimi gospodarstvi in se izognili krizi evra. Vsi naši ukrepi so bili storjeni skladno z mandatom, ki nam pripada. Naj povem tudi to, da ko preučujem finančne in davčne vidike in stališča, ugotavljam, da je evroobmočje, Evropska unija kot je rekel gospod Goebbels, v boljšem stanju kot sta ZDA in Japonska, ko gre za javni dolg ali primankljaj. Nekje 6 odstotkov, morda še nekoliko manj. Gre za konsolidirano fiskalno stališče, ki ga bomo uveljavljali tudi prihodnje leto. Če bo številka večja od 10 odstotkov, bo to verjetno veljalo tudi pri drugih večjih gospodarstvih. Je pa res, da kar nekaj držav ne ravna pravilno, s čimer povzročajo težave tudi pri sebi doma, ne samo, da so te države povzročile finančno nestabilnost. Ni samo evro ogrožen, ogrožena je tudi finančna stabilnost tistih držav, ki so sprejele takšne ukrepe. Te države niso ravnale prav, ko so sprejemale svoje davčne politike. Uh, Pri tem pa je treba poštevati tudi trg, seveda, kajti živimo v času tržnega gospodarstva. Naša diagnoza pa je sledeča. V Evropi nismo imeli vzpostavljenega dobrega upravljanja gospodarske unije, zato je prišlo do težav. Nažalost, to ni nekaj, kar bi nas presenetilo. Pakt o rasti in stabilnosti so nekateri neupravičeno kritizirali že od samega začetka. Naj vas še enkrat spomnim na to, da sem sam poročal poročevalcu oziroma parlamentu o bitki, ki jo bijemo. Številni veliki akteri so želeli precej ošibiti ta pakt o rasti in stabilnosti, če ne kar v celoti odpraviti. In to je bil eden od večjih problemov v evroobmočjem. So... Zelo malo število akterjev je temu nasprotovalo. Leta 2004 in 2005 se je to dogajalo. Takrat je bila bitka res zelo silovita. Celo na sodišče smo šli. Moram se pokloniti komisiji. Komisija je bila takrat zelo lucidna, veliko bolj lucidna kot svet. Komisijo smo takrat tudi v celoti podprli. Naj vas še enkrat spomnim na takratno dogajanje. Veliko vprašanj se je nanašalo tudi na to, kaj trenutno počnemo. Ko je komisija podala svoj predlog, smo že povedali, da se nam ta predlog ne zdi dovolj. Upoštevali smo tisto, kar smo čutili, kar smo videli, kar smo opazili v delovanju EU. 27 terice, EU 16 terice, jutri 17 terice evroobmočja. Predlog komisije je bil prešibak, tako glede same strogosti, kot tudi odzivnosti vlad. To velja za davčni nadzor in za konkurenčne kazalnike, ki kažejo na neravnotežja. Svet je podal svoj predlog v zvezi s tem in s tem predlogom še ošibil predlog komisije. Zato lahko vam, spoštovane članice in člani parlamenta, rečem lahko samo to, da upam, da bomo dorasli tej situaciji. Dejstvo je, da potrebujemo zelo strok nadzor, spremljanje in upravljanje. Leta 2005 sem v imenu pravnega sveta povedal, da nismo zadovoljni s tem, kar je takrat zastopal svet in kar je na koncu bilo tudi sprejeto. Ne želim se spuščati v podrobnosti, kajti s parlamentom sem redno v stiku in se bomo o tem še pogovarjali. Gospa Gular, zapisal sem si to, kar ste sami povedali o tem, kako trdo je parlament delal skupaj s svetom in komisijo želeli ste skupaj oblikovati dokončno stališče Unije. Vendar je še enkrat naše sporočilo zvezi s tem zelo jasno. Še za eno minutko bi se rad pomodil pri sporočilu. Seveda bo treba komuniciranje kot tako izboljšati. Kar zadeva naše komuniciranje, pa naj povem, da zelo jasno posredujemo sporočila o stabilnosti cen. Na tak način lahko tudi vsak redno ocenjuje v realnem času tisto, kar počnemo. Smo prva večja centralna banka, ki skliče tiskovne konference takoj po zasedanju upravnega sveta. Poleg tega redno objavljamo izjave v zvezi z napovedmi, v zvezi z ocenami trenutnega stanja, skušamo biti čim bolj odprti pri komuniciranju. Ne želimo objavljati posameznih stališč vlad v upravnem svetu. Naša institucija izdaja valuto za 16 držav, ki so združene v Evropi, vendar so še vedno suverene države. Upravni svet kot tak je najbolj primerna enota za sprejemanje odločitev. Zastavili ste tudi številna zelo pomembna vprašanja, med katerimi bi rad izpostavil pripombo, da smo mi odgovorni za M, torej za monetarni del. E, ekonomski del, gospodarski del je v rokah vlad in komisije vendar imamo tudi na področju gospodarstva določene naloge in dolžnosti. Vsaka neodvisna centralna banka mora pri monetarnem delu upoštevati tudi gospodarski del. Če je davčni del urejen, potem je delo, ki ga upravljamo, lažje. Če je davčna politika slaba, potem težje sprejemamo odločitve kot centralna banka. enako velja tudi za našo interakcijo z vladami, vendar smo res odločno neodvisni. Morali smo sprejeti cel niz nestandardnih ukrepov, kot sem že povedal, s temi ukrepi smo želeli prenesti te impulze z monetarnega področja na vse tiste trge, ki niso ustrezno delovali. Tudi odločitve, ki smo jih sprejeli v zvezi z obrestnimi merami, lahko povem, da niso bile ustrezno prenešene v gospodarstvo. To je tudi bistvo nestandardnih ukrepov. Nestandardni ukrepi prispevajo k vzpostavljanju ravnoteže na gospodarskem področju prav preko posredovanja sporočil skozi nekonvencionalne komunikacijske kanale zelo jasno razlikujemo med standardnimi ukrepi, ki so res pomembni za monetarno politiko in ne standardnimi ukrepi, ki pomagajo pri prenosu določenih elementov monetarne politike. Naj povem še to, da sem si zabeležil tudi zelo pomembno vprašanje gospoda Gozesa v zvezi z eh, sporočilom, ki ste ga izpostavili tudi nekateri drugi, če se ne motim. V nekaterih komunikacijskih kanalih seveda Evropo jemljajo za grešnega kozla. Če gre karkoli narobe, je kriva Evropa. Mi vemo, da to ne drži. Evropski parlament to ve še toliko bolje. Pojavlja se namreč ta težnja, da če karkoli ne gre dobro, potem je za to kriva komisija ali pa je za to kriva Evropska centralna banka, v najslabšem primeru celo evro. To je ta klasični pojav grešnega kozla. Evro kot valuta je valuta, ki je ohranila svojo zonanjo in notranjo stabilnost na res izjemen način. To je še toliko bolj pomembno kot tisto, kar so storili ustanovni odčetje evra ali kar je storila Evropska centralna banka pred nekaj desetletji. Na voljo imamo valuto, ki je dejansko trdna. Zgodovinsko gledano je ta valuta trdna, solidna. Zato se branimo pred tem, da nas vsi imajo za grešnega kozla. Ogromno dela smo upravili tudi na področju komuniciranja. Je pa res, da bo Evropska centralna banka skupaj z vsemi centralnimi bankami v evroobmočju morala opraviti še kar nekaj dela na področju komuniciranja, vendar je to problem, ki se pojavlja na ravni 70. erice in je pravzaprav problem Evropske unije. Hvala. Gospod predsednik, prisrčna hvala za obsežne odgovore. In mislim, da je bilo potrebno, da se bolj obsežno odgovori, kot je drugače normalno. Prisrčna hvala in ob koncu razprave dobi besedo poročevalec gospod Balc za dve minuti. Prisrčna hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, se gospodu Trišeju, Renu in vsem ostalim zahvaljujem za zelo zanimivo razpravo. Bila je zelo strokovna, Čeprav mogoče smo tu slišali tudi kakšne emocije, predvsem od irskih kolegov, kar pa seveda razumem. Jaz bom spregovoril o treh zadevah. Prvič, neodvisnost Evropske centralne banke. Mislim, da je bilo pravilno in pomembno, da so predsedniki vlad in držav takrat eh, pod vodstvom eh, zvezdnega kancerja Kola pledirali za neodvisnost Evropske centralne banke in to tudi uveljavili. To je izredno pomembno in jaz mislim, da evro ravno v kriznih časih, v zadnjih mesecih je tako stabilen zato, ker imamo takšno Evropsko centralno banko. Gospod Triše, dejansko jaz eh, vas prosim, da bi tudi v naslednjih mesecih delali na eh, tej neodvisnosti, in konec koncev vi kot predsednik in kot direktor eh, Evropske centralne banke morate to neodvisnost ohraniti. Drugič, eh, državljanom eh, Evrope morate več pojasniti, seveda to drži, to je pomembna točka. Te izjave ne smejo biti vedno napisane v bruselskem jeziku, ki je poln kritike. Jaz mislim, da moramo pisati in objavljati tako, da bodo ljudje to prav razumeli. To je izredno pomembna točka. In še zadnja točka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 Eh, gospod Triše je govoril o bazi 3, to jaz to na vsak način podpiram. Mi hočemo to uveljaviti. Eh, to bi hoteli eh, realizirati, moramo to vsi v Evropi. Mi seveda ne moramo tega sami narediti, mi ne moramo biti samo pionirji na tem, morajo sodelovati tudi drugi. Zato plediram za to, da bi Evropa dejansko z partnerji po svetu to to uveljavila in eh, izkoristila uh, vse možnosti, ki za to obstajajo. Hvala lepa. Hvala, s tem je sklenjena skupna razprava, glasovali bomo jutri.